dear colleagues, I think that we can uh, start. Mislim, da lahko začnemo. And then uh, I invite all the members. Vabim vse člane odbora, da utaknete svoje glasovalne kartice, glasovalne naprave in da bomo pripravljeni na glasovanje. Prva točka na našem dnevnem redu je glasovanje o konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah za leto 2014, COP20. Sprejeli smo oziroma imamo predlog resolucije in mislim, da lahko kar pričnemo. Predlog spremembe 20. Prvi Odstavek D v 1 se popravlja predsednik. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 20. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 23. Za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti? Il voto je aperto. Glasujemo. Konec glasovanja. Ne, se upravičujem. Konec glasovanja. Il risultato è interpreto. Štiriindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Petindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 29. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 99. Za. Proti vzdržani, sprejeta. Predlog sprejembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 29 za, proti, vzdržani, sprejeta. Emendamento 30. Predlog spremembe 30. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. 922. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Predlog spremembe 31. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 32. Za. Dvaintrideset. Predlog spremembe dvaintrideset. Ta bi bil brezpredmeten, če bi sprejeli predlog spremembe enaintrideset, ampak ker ga nismo sprejeli, moramo glasovati o dvaintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Triintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 36. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani. Rada sem nebe sprejet. Dive pet. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeta. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. L'SND a un... Skupina socialistov in demokratov ima enega člana, ki glasuje preveč. Umaknite svojo kartico, prosim. Dobro. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedemintrideset je brezpredmeten oziroma je bil umaknjen, osemintrideset za, proti, vzdržani sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Dive 2. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog sprememba 44. Za. Proti. Vzdržani. Predlog je sprejet. 45. Za. Proti proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Il voto è chiuso. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 46. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 47. Za, proti, vzdržani, mislim, da je bil predlog spremembe sprejet, ampak bomo preverili. Glasujemo. Il voto è chiuso. Konec glasovanja. Sprejeto. Emendamento. Predlog spremembe 48. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 9.3. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 10.4. Predlog spremembe 49 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 51 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 52 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 53. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Predlog spremembe 56. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 57. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Predlog spremembe 58. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 59. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 60. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. 64. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Deve 15. Deve 15. Za. proti, vzdržani, sprejeta. Predlog srembe 66. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog srembe 67. Za, proti, vzdržani, sprejeta vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti? Glasujemo. Skupina socialistov in demokratov ima spet enega člana preveč. Dobro. Konec glasovanja. Sprejeto. sedaj pa 917. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 68. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 919. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeta. 94. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog sprejme 69. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog sprejme 70 in sicer bomo glasovali samo v drugem delu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog sem 112. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 90. Za? proti, vzdržani, sprejeto. Deve 16, za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog spremembe zavrnjen, ampak bomo preverili. Glasujemo elektronsko glasovanje. Avete votato tutti, il voto... Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa dive šest. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predosmembe 71. Za. Proti vzdržani, sprejeta. 72 za, proti, vzdržani, sprejeta. 918 za, proti, vzdržani. Preverili bomo Prosim pa vas, da dvigujete roko, sicer je težko razbrati rezultat. Elektronsko glasovanje glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 75. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 78 za, proti, vzdržanje, bomo preverili. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejem BDV 11 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 74 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dive 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 80 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani sprejeto. 912 za, proti, vzdržani sprejeto. 82 za, proti, vzdržani sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Emendamento 84. Predlog sprembe 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 za, proti, vzdržani. rekel bi, da je predlog spremembe zavrnen, ampak bomo še preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 88 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 89 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 90 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 98 za. Proti. Vzdržanje je sprejeto. 92 za. Proti. Vzdržanje je sprejeto. 93 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 94 za, proti, vzdržani sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 96, glasovali bomo le v drugem delu. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101. Za, proti, vzdržani, sprejeta. 102. Za, proti, vzdržani, sprejeta. 41. Za, proti, vzdržani, sprejeta. 98 za, proti, vzdržani, sprejeta. 105. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 106. Za, proti, vzdržani, sprejeta. 104. No je za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto, 113 za, proti, vzdržani, sprejeto, 114 za, proti, vzdržani, sprejeto, 115 za, proti, proti, vzdržani, sprejeta. 107 za, proti, vzdržani, sprejeta. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 117 za. Nihče proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 118 za. Proti. Vzdržani. Sprejeta. 119 za. Proti vzdržani, sprejeta. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo k uvodnim izjavam. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 9. Uvodna izjava 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srembe 5. Kdo je za? Proti. Vzdržene. Zavrnjeno. Predlog srembe 6. Za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. DVJ. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 9. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 10. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. DVA. Za. Proti? Vzdržanjem. Sprejeto. DBB. Za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. DVC. Za? Proti? Vzdržanje. Zavrnjeno. DVD. Za? Proti? Proti? vzdržani. Mislim, da je predlog sprejet, ampak bomo preverili. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovani? Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Predlog spremembe 11 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. DVN. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. DVE. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 13 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 14 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 16. Proti. Vzdržani sprejeta. DVK za. Proti. Vzdržani sprejeta. DVF za. Proti. Vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeta. DVL za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. DVG za, proti, vzdržani, sprejeto. DVH za, proti, vzdržani, sprejeto. DVI. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto sprejeta. DVO za, proti, vzdržani, sprejeta. DVP za, proti, vzdržani, sprejeta. DVQ za, proti, vzdržani, sprejeta. DVR za, proti proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj bomo elektronsko glasovali o osnutku resolucije. Glasujemo. Il voto avete votato tutti? Ste vsi glasovali? konec glasovanja. In osnutek rezolucije je sprejet s 56 glasovi za, dvema glasovoma proti, devet pa se vas je vzdržalo. Čestitke vsem soporočevalcem. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. In sicer je to točka 11. Gre za pogajalski mandat za predlog uredbe na temo in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov. Ali želi poročevalec še kaj dodati? Ne. Potem lahko kar glasujemo. Naj vas opomnim, da potrebujemo kvalificirano večino, torej 35 glasov. Gre za glasovanje o pričetku pogajanj oziroma o dedolitvi pogajalskega mandata za odločitev v prvem branju. Pogajalsko ekipo pa bodo sestavljali predsednik odbora, poročevalec, poročevalci v senci in poročevalec odbora IMKO. Glasujemo. rezultatov tudi. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je močan mandat. Torej lahko pridemo na naslednjo točko. To je točka 12. Tudi v tem primeru gre za dodelitev pogajalskega mandata in sicer za medicinske pripomočke. Tudi v tem primeru potrebujemo kvalificirano večino. Glasujemo o pričetku pogajanj. S tem bomo potrdili tudi pogajalski mandat za sporazum v prvem branju. Pogajalsko ekipo bodo sestavljali predsednik, poročevalec, poročevalci v senci in poročevalec za, oziroma pripravljalec mnenja v odvoru IMKO. Ali želi poročevalka besedo? Ne. Potem glasujemo. Il voto è chiuso. Canez glasovanje. In mandat je potrjen. Tako prehajamo na 13. točko na našem dnevnem redu. V tem primeru bomo glasovali o sprejetju osnutka poročila o konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, tako imenovani CITES je to. Enotno glasovanje glasujemo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 glas, se zahvaljujem za to glasovanje. Sedaj pa sejo prekinjem do 16.30, ko bomo prečeli z našo delavnico na temo rezerve za stabilnost trga. Torej ob 16.30. Hvala lepa.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 Uh, ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Gospod in gospodje, dober dan. Najlepša hvala, da ste prišli. Upam, da se bomo lahko vsi mirno posedli, tudi čisto zadaj, zato da bomo lahko začeli, saj je pred nami natrpan program. Hvala torej vsem še enkrat dobrodošli. Kot poročevalec za rezervo za stabilnost trga za sen trgovanja z emisijami teplogrednih plinov, vas pozdravljam na tej delavnici. 22. januarja je komisija predstavila predlog, ki je del svežna energetsko eh, podnebnega svežna za 2030. Eh, Evropski svet pa je pred dvema tednoma sprejel tudi politične smernice. Trgovine z emisijami toplogrednih plinov je predmet razprave in analize v Evropski uniji, ne samo v svetu, komisiji in parlamentu, temveč tudi v javnosti. Pozdravljamo delo, ki ga je komisija opravila pri pripravi predlogov za ukrepe, da bi revidirali sistem, eh, celoten sistem trgovine. Komisija je to storila v odziv na zahteve tega parlamenta, pa tudi zahtev služb komisije. Treba je zagotoviti, da bo ta trgovina bolj učinkovita, tako kot je bila pravzaprav tudi zasnovana. 24. oktober je Evropski svet sprejel politične smernice in zapisal v sklepih, da potrjuje, da je ta trgovina še vedno glavni instrument Evropske unije za to, da bi dosegli cilje za znižanje emisij toplogrednih plinov. Zapisali so tudi, da je treba industrijo spodbuditi, da bo vlagala v inovacije, ne da bi s tem izgubili kompleksno celotnega sektorja. Pred politično razpravo, ko imamo na voljo že prvi osnutek mnenja, je prav, da se strokovnjaki srečajo in razpravljajo o glavnih vidikih predloga komisije in da se pogovarjajo o različnih vidikih, stališčih in glediščih različnih deležnikov. Odbor za okolje bo skupaj s kolegi eh, odbora ITRE eh, obravnaval ta predlog. Eh, v tem odboru bomo februarja glasovali. Antonio Tajani iz odbora ITRE se opravičuje, danes se nam ne bo pridružil. Ste pa zagotovo videli Eh, njegov osnutek eh, mnenja v odboru ITRE. Rad bi se zahvalil, zahvalil političnemu oddelku za to, da je organiziral to delavnico v tako kratkem času. Prav tako bi se rad zahvalil vsem predstavnikom deležnikov. Eh, z vsemi vami smo se precej intenzivno pogovarjali v preteklih tednih in mesecih. Prav tako se zahvaljujem eh, prvačevalcema v senci, gospodu Grotu in gospodu Dankanu, ki bosta tudi predsedovala eh, dvema deloma te delavnice. Kot veste, eh, danes popovdne zaseda prvič tudi novi kolegi Evropske komisije. To pa zaradi tega povdarjam, ker eh, je Jos del Beke eh, omenjen na dnevnem redu in se nam tudi bo pridružil, le eh, nekoliko zamudil bo zaradi tega, ker prisostuje pri sestanku komisije. Z nami je tudi Hauke Herman iz institucije Öko inštitut, ki ga bom predstavil, zdaj pa bom nakratko predstavil današnji program. V prvem panelu, ki, bo, ki mu bo predsedoval Matijas Grote, uh, bomo videli, kakšen učinek ima predlog komisije lahko na trg. Trije govorniki bodo v panelu, Markus Ferdinand, Luka Taskini, Andrej Marku. Po tem bomo pa imeli še panel, panel dve, kjer bodo panelisti predstavniki deležnikov, temu bo predsedoval Ian Duncan. Panelisti pa so Jason Anderson, Jesse Scott, Peter Boček in Derek Forrester. To bo torej v drugem delu današnje delavnice. Program je natrpan, kot sem že dejal. Radi bi zagotovili možnost čim večjemu številu članov, da zastavijo vprašanja eh, panelistom, panelistom pa, da na nje odgovorijo. Zato bom vse, ki boste danes pregovorili, prosil, da se držite odmerjenega časa za prispevke. Kar takoj bom eh, pozdravil Haukeja Hermana, ki je raziskovalec na Eko inštitutu v Berlinu in Freiburgu, če se ne motim. Hauke Herman je strokovnjak z področja trgovine z emisijami, še posebej z področja energetike in energetsko intenzivnih industrij. Gospod Herman, beseda je vaša. Hvala lepa. Tudi jaz bi rad uh, toplo pozdravil vse udeležence na tej delavnici. Danes uh, bomo razpravljali o uh, rezervi za stabilnost trga za sistem trgovanja z emisijami ali ETS. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so pripravili to uh, delavnico in vsem deležnikom in njihovim predstavnikom, ki so se danes te delavnice udeležili. Pred dvema tednoma, kot smo že slišali, je Evropski svet uh, eh, podaril, kako uh, pomembna je ta rezerva MSR. Sklepi sveta seveda niso v klesanju skalo, ampak pripričan sem, da bo tudi Evropski parlament uh, pripravil svoje stališče glede MSR-ja. Zdaj se seveda pogovarjamo o tem, kaj je po vaše najpomembnejše uh, spregovoril bom o nekaterih parametrih, ki bi jih bilo mogoče še prilagoditi in spremeniti. Jaz bom svojo predstavitev sicer predstavil na koncu, zdaj pa bom spregovoril o prihodnem razvoju presežka, potem pa bom spregovoril še o drugih uh, relevantnih vidikih. Tu le boste videli, kakšen presežek pričakujemo do leta 2020. V 2014, 15 in 16 vidite, da eh, se stvari spreminjajo, to zaradi tega, ker je treba še izvesti preostale ukrepe. Imamo pa me fleksibilne mehanizme CER in na ta razvoj vplivajo različni dejavniki. Danes lahko predstavimo dva različna scenarija, ko ga pričakujemo stabilni scenarij, en odstotno znižanje uh, emisij. Lahko se uh, izračuna razliko med emisijami in kuponi in potem vidimo, da je rezultat presežek. Za leto 2013 je presežek približno 2 milijona, to ni nič novega, to ni nova informacija. Potem pa bo ta presežek znižen zaradi uh, poznih ukrepov, potem pa odvisno od scenarijev, ali bo presežki večji ali manjši. Ampak nekje do konca programskega obdobja bo presežek spet narastel. Ne vemo seveda, kakšen bo natančno, ampak pred dvema letoma, ko smo se pogovarjali o poznih ukrepih, sem napovedal 1,4 milijarde, pa vidimo zdaj, kakšna je situacija. Funkcija MSR pa je po letu 2020, ko bomo imeli dva praga, spodnega in zgornjega in še poseben koridor. Če bo kuponov preveč in če je presežek kuponov nad mejo, nad pregom za 12 odstotkov, potem bodo kuponi izuzeti, če bodo pa presežki pod koridorjem, potem pa bo določeno število kuponov iz trga izuzeto. Naj nakratko predstavim, kakšni ukrepi so sploh predmet pogajanja oziroma kakšne možnosti obstajajo. Ukrepe se lahko začne izvajati prej ali kasneje. Leto 2017 je neko referenčno leto. Eh, MSR bi začeli izvajati nekje s presežkom pri dveh milijardah. Lahko pa bi pozne uh, kupone uvrstili v MSR. S tem bi morda lahko znižali presežek, ko bi dosegli 900 milijonov ton. Lahko bi pa ta uh, koridor, meni koridor, zmanjšali in bi tako prilagodili celoten mehanizem da bi upoštevali tudi dejstvo, da bodo obnovljivi viri energije eh, vplivali na razvoj. In zato bi lahko prilagajali tudi ta mejni koridor. To so različne možnosti, eh, ki obstajajo, to so parametri, ki bi jih lahko spremenili, ampak seveda bomo zdaj v celotnem panelu obravnavali prav te vidike. Hvala. Respecting, uh... Hvala lepa, gospod Herman, tudi za to, da ste bili kratki in jedrnati v svojem prispevku, ker smo začeli pozno, nam že zmanjkuje časa, kot vedno. Jaz bom tudi skušal biti kratek in jedrnati, bo kar takoj eh, predal besedo Matijasu Groteju, ki bo prevzel predsedovanje za prvi panel.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 Trgovina z emisijami ETS je aktualno vprašanje že dolgo. Jaz spremljam to zadevo še posebej zaradi tega backloadinga ali poznih ukrepov. Vedno eh, so spraševali, kdaj bo Evropski parlament obdelal ta backloading. Nekje do božiča, ampak eh, katerega leta je vprašanje. Dolgo časa smo potrebovali, mislim, da res zelo dolgo. Eh, zdaj so stvari postale nekoliko bolj jasne. Zdaj je postalo jasno, da smo s tem backloadingom samo odlagali s težavami in zdaj je treba zagotoviti, da bo ETS, ki je ključni del eh, naše politike, treba prilagoditi, pri tem je treba zagotoviti ustrezne naložbe in zagotoviti, da bo ta, to orodje še bolj ostro in pripravljeno na izzive. Zato, da na koncu ne bomo imeli 28 različnih eh, davčnih sistemov, ki ne bodo eh, primerljivi. Finančni ministri Evropske unije so vedno zelo domiselni, ampak eh, preveč pa tudi ne bi smeli biti. Tako, jaz ne bom predolgo govoril, naj predstavim paneliste, zato da bomo lahko takoj začeli z delom. Mm, z nami je Marcus Ferdinand, EU Carbon Analysis. Govoril bo o vplivu te rezerve na cene uh, oglika in na presežek. Izvolite, gospod Ferdinand. Hvala, gospod Grote. Marcus Ferdinand je moje ime, sem vodja EU Carbon Analysis pri Thomson Reuters mi smo razvili orodje, s katerim lahko simuliramo eh, ceno eh, oglika in njegov eh, vpliv tudi na presežek. Mi razvijamo različne parametre iz predloga, ki ga morda lahko vidite zdaj tu. Različni parametri so z, začetek veljave ali pa obravnava poznih vsot razvili smo različne scenarije. V svetu se zdaj pogovarjajo o scenariju do 2030, ker nimamo, in sicer brez rezerve, ker nima veliko časa, eh, naj samo na kratko eh, predstavim najprej predlog komisije. Na levi vidite, kakšna je bilanca na trgu, kakšne, zakaj je bilo v celotnem času preveč ponudbe, vidite, da je cena kakršna je, to smo izračunali v modelu. Zaradi prevelike ponudbe, eh, oziroma prevelika ponudba se je zdaj nekoliko znižala, ampak zaradi eh, poznih kuponov bo presežek spet narastel na 2,3 gigaton do leta 2020. Ta presežek eh, se bo s časoma znižal in potem okrog leta 2030 stabiliziral. V osenčenem delu vidite, kako se razvija MSR, rezerva za stabilnost trga. 1,3 milijard kuponov bo do eh, leta 2026 izuzetih z trga in potem se stvari stabilizirajo. Trenutna cena je okrog 10 evrov in v tretji fazi bo takšna ostala. Naš model potem pričakuje nekolikšno nestabilnost cen leta 2020, ko se bodo pozni kuponi vrnili. Ko bo MSR začela veljati leta 2021 in ko bo znižena maksimalna vrednost, pričakujemo manjše povišanje, tako da bo cena okrog leta 2030 30 evrov. treba je razumeti, kakšen je lahko učinek MSR. Da bi to dobro razumeli, je treba izključiti MSR in razumeti, kakšen bi bil scenarij, če te rezerve ne bi bilo. Zdaj vidite oranžni, eh, oranžni graf. Sivi graf je po predlogu komisije, oranžni pa je ta scenarij. Najprej bilanca trga na levi. Če eh, rezerve ne bi imeli, potem bi videli, Eh, večjo, še večjo ponudbo, prekomerno ponudbo, ki bo trajala dlje. Cene bi ostale zelo nizke še leta 2020, potem pa zaradi poznih kuponov vidimo, da bi cene pravzaprav narasle zaradi znižanega maksimalnega zneska. MSR, torej podpira trenutno ceno, kar je 9, približno 9 evrov poprečju več med leti 2021-2030. MSR, oziroma scenarij brez eh, MSR bi zahteval večjo podporo. Brez MSR bo prekomerno ponudba trajala dlje in zaustavljala naložbe v nizkooglično uh, eh, tehnologijo. Pogovarjali smo se o tem, kako bi spremenjanje parametrov lahko vplivalo na eh, učinek tega mehanizma. Zato naj zdaj predstavim, kaj bi se zgodilo, če bi začeli izvajati MSR prej, leta 2018. Na levem grafu vidite, da, eh, da presežek začne eh, padati prej, leta 2018, ampak s poznimi kuponi bi pravzaprav omejili učinek MSR eh, na znižanje preseška. Na desni strani vidimo eh, graf eh, s ceno in vidite podoben učinek. Cena se začne dvigovati prej, ampak je potem stabilna kar nekaj let zaradi teh poznih kuponov. Zgodnejši datum bi le deloma odpravil problem teh kuponov, ki še čakajo Eh, s temi kuponi ne bi radi omejili eh, učinka MSR, zato bomo zdaj spremenili eh, še parameter, tako da bi te kupone tudi prestavili. Na levi vidimo, da presežek takoj pade po tem scenariju, kadar eh, začne veljati MSR, to bo zaradi tega, ker backloading eh, ne vpliva več na delovanje mehanizma. Eh, Ta predlog, kot vidite na desni, bi verjetno prinesel uh, višji trajektori za ceno. Preden zaključim, naj še spremenimo še en drug uh, parameter, naprimer, če bi znižali stopno umika za 10 odstotkov primerjavi s predlogom komisije, potem lahko hitro opazite, da bi to pomenilo manjšo spremembo v grafu tako pri razvoju eh, tržne bilance, kot tudi pri razvoju cene. Povišanje eh, stopne umika bi imela seveda podoben eh, učinek, ampak v drugo smer. Če bi zdaj prak dvignili 400 na 600 na gigatono, potem vidite, da bi model predvidel spremembe šele tik pred leta 2030. Če bi e, prak spremenili v drugo smer, bi bil učinek nasproten. Le spodnji prak dejansko bolj vpliva na scenarij, zato ker je vse odvisno od tega, kdaj bodo kuponi spet sproščeni na trgu. Za zaključek naj povem, da alternativni sistemi lahko vplivajo na to, kako se bo uh, Eh, prekomerna ponudba znižala, eh, se lahko vpliva na to, kako bo eh, potekala oziroma kako se bo razvijala cela. Z različnimi parametri, kot so prak ali stopna odziva, le komaj vplivata na ceno. Pravzaprav modeli kažejo, da imamo tu dve, dva, dve značilnosti, ki najbolj resno vplivata lahko tako na uh, tržno bilanco kot na ceno. To pa je začetni datum uprave MSR in pa upravljanje s poznimi kuponi. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo spet gospodu predsedujočemu, gospodu Grotju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferdinand. Na vrsti je naslednji govornik. Učinek MSR na vedenje akterjev na trgu. Govornik je Luka Taskini, Grantham Research Institute uh, z Londonske London School of Economics. Izvolite. Thank you, Mr. Grote. Um... Hvala lepa, gospod Grote. Luka Taskini sem, raziskovalec Grantham Research Institute London School of Economics. Danes bi rad MSR postavil v tržni kontekst rad bi pokazal, kakšna je poanta te rezerve, začenši z osnovnim vprašanjem, zakaj, zakaj se pogovarjamo o tem, zakaj potrebujemo to rezervo za stabilnost trga. Gre za nestabilnost oziroma nepredvidljivost. Kadarkoli oblikujemo politične ukrepe in se odločimo za kvote ali eh, neke fiksne davčne stopne, pravzaprav vemo, kakšne posledice lahko pričakujemo ampak ker ne vemo, kako se bodo stvari razvijale, so stvari nepredvidljive in to vidimo se je zgodilo v evropski schemi ETS. Gospodarska kriza je bila popolnoma neprečakovana, eh, vsaj njene razsežnosti in to je imelo eh, stalni učinek eh, na znižanje ponudbe, kar je seveda pomenilo padec cene. Zdaj je treba vzpostaviti sistem, ki bo fleksibilen dovolj, da se bo odzval na nepredvidljive šoke v konjunkturi ali pa ki bo upošteval tehnološki razvoj. Kako lahko ocenimo uspešnost sistema? Najprej je treba razumeti, kakšni so bili rezultati doslej, kakšni so merila za ocenevanje uspešnosti glede na različne parametre, ki jih je ravno kar omenjal Markus. Začnimo najprej uh, z optimalnim rezultatom. Kaj bi bil zaželen učinek? če ne bi bilo negotovosti in če bi imeli na voljo vse informacije. V takšnem idealnem uh, scenariju bi lahko določili tudi, kakšne so preference podjetij. Vemo tudi, da bo do uh, znižanja počasnejša, sicer bi imeli uh, stalen graf. Skušali smo torej določiti, kakšen bi bil optimalno znižanje presežka. Morda je povezano to s presežkom, ki je velik. Ampak odvisno je seveda od tega, kako pričakujemo, da se bo presežek razvijal in kako se emisije uh, razdeli. zdaj tudi vidimo to znižanje po posameznih letih do konca uh, programa obzorje. Tule pa vidimo graf za emisije. Če je maksimalna stopna fiksna, potem vidimo, kako se razvija graf uh, z emisijami. Vsi dobro vemo, da podjetja delujejo v ozračju negotovosti glede gospodarske situacije in glede politike. In rezultat je to, da podjetja čakajo eh, do konca programskega obdobja, ker ne vedo, kaj lahko pričakujejo. In to je seveda slabo. To pravzaprav pomeni suboptimalno količino preseškov in to seveda tudi vpliva tudi na ceno. In zaradi nepredvidenih, zelo nepredvidljivih eh, eh, dogodkov je graf kakršen je. Kakšna je torej vloga rezerve za stabilnost trga? Kadar pride do popolnoma nepredvidljivih šokov v gospodarstvu ali tehnološkem razvoju, bo to seveda radikalno vplivalo na ponudbo in popraševanje. Zato je treba najti protivtež za takšne dogodke in MSR prevzema to vlogo. Jaz bi zdaj rad pokazal, kaj bo MSR storil. Znižal bi oziroma protivtežil porazporeditev po programskem obdobju, če imamo seveda fiksno maksimalno vrednost. učinek rezerve za stabilnost trga je ravno v tem, da zagotovi protivtež če bi seveda veljali predloge komisiji, kot jih je opisal Markus. MSR bi pomenil upadec ponudbe, pravzaprav bi uh, povečal popraševanje oziroma uh, uh, zamenjal uh, razmerje, obrnil razmerje. Zdaj tu vidimo uh, rdeči graf, ki je suboptimalni rezultat, modri pa optimalni. In zdaj vidite, da bi na začetku prišlo do manjše razlike, potem pa bi se proti koncu obdobja razlika povečala, kar je seveda spet suboptimalno, ker bi ker to pomeni uh, suboptimalno oziroma manj učinkovito, uh, manj, manjšo učinkovito sistema. Treba pa je rdečo in črno črto približati. MSR je treba oblikovati tako, da bosta grafa prišla čim bližje. Conclude. Naj zaključim. Negotovost in nepopolne informacije privedejo do suboptimalnih rezultatov in zato je treba politiko prilagoditi. Treba se je znati odzvati na nepredvidljive eh, dogodke, na spremembe v gospodarstvu ali v tehnološkem razvoju. Zaradi tega, ker takšni dogodki spreminjajo okoliščino, v katerih je bila oblikovana politika. MSR ublaži. Eh, uh, učinek nepredvidenih eh, šokov. Prav tako znižuje to suboptimalnost rezultatov, tako rekoč, to pa tako, da uh, zagotovi oziroma spodbudi uh, znižanje emisij bolj uh, na začetku in sproščanje kuponov na koncu. Kot je dejal Markus, pa je zelo pomembno, uh, upoštevati posamezne parametre. Zato zdaj pri oblikovanju MSR moramo vedeti, kako parametri učinkujejo na delovanje rezerve za stabilnost trga. Eh, spreminjanje eh, pragov je treba predvsem ustrezno načrtovati, zato da bomo lahko oblažili te šoke. Visoka ponudba lahko pa samo napove eh, hitro obrnitev ob MSR, kar pomeni pomankanje na trgu. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik je Andrej Marku, vodja CEPS Carbon Market Forum. Naslov njegovega prispevka je pa modeliranje rezerve za stabilnost trga. Hvala lepa za vabilo. Sem vodja Carbon Market Foruma. Zadolžen sem za to študijo. Danes naj bi predstavil sklepe in sporočila. Zazoro naj bi se v prihodnost zastavil vprašanja in mogoče bi se lahko potem pogovarjali o tem naslednjem krogu razprave. Kakšna sporočila tu vidimo? Najprej, da je cilj EU ETS-a, da bi spodbujali zmanjšanje toplogrednih emisij plinov, tako da bi delali na gospodarsko učinkovit način, to bi vplivalo na cene, na to, da bi do leta 2050 do 15 odstotkov, 85 odstotkov zmanjšali porabo oglika. Ampak ne gre za učinkovitost do leta 2020. Če bi imeli ETS, naj bi si zadali cilj do leta 2050. Potem drugi sklep. Pri oblikovanju ETS-a gre za to, da poštevamo konstrukt, to je reguliran trg. Pozabili pa smo na elastičnost na eni strani trga, na popraševanju. Torej, na trgu imamo popraševanje in ponudbo. Če se zmanjša popraševanje, se zmanjša ponudba. Ampak ta trg je bil zasnovan brez elastičnosti ponudbe. Ponudba pride potem preko zgodovinskih informacij, proste dodelitve in akcije. To vpliva na evropske cene, na dolgoročno vzdržnost ETS-a imeli naj bi najbolj varč način zmanjšanja emisij. Luka Takini je govoril prav tem. Cene ne odražajo dolgoročne pomankljivosti zaradi različnih dejavnikov. Recimo, tu imamo oblikovanje trga, kot sem rekel, potem imamo naravo trga, to je mlad trg, tu ni dolga zgodovine, ni globine, recimo tako kot pri nafti, pri drugih trgih blaga. Potem pa moramo preučiti, kakšne so dolgoročne omejitve. In kaj to pomeni? Kratkoročni cilji ne ponujejo okvira za to, da bi preučili dolgoročne stroške pri doseganju ciljev do leta 2050. To pa tudi ni pravno zavezujoče. Potrebujemo mehanizem, tako da bi uskladili kratkoročne in dolgoročne perspektive zato da bi se izognili temu, da bi kratkoročni ukrepi uničili zaupanje v sistem ETS. Sedaj pa MSR. Rešitev te predstavitve. Kaj smo storili? MSR predlaga rešitve, zato da bi naslovili to vprašanje fleksibilnosti glede aukcij, glede povpraševanja oziroma ponudbe. Potem drugi vidik tega ne rešujemo z MSR-jem, tu gre za prosto dodelitev ki izhaja tudi iz zgodovinskih podatkov. Kaj pa predstavitev Markusa Ferdinanda? Ta je pokazala, da ne bi z MSRO reševali težave. Kaj najprej ugotavljamo, da obstajajo razlike med tem, če ni MSRO ali če imamo MSRO? Ampak ne gre za velike razlike. Tega. To ne pomeni, da bomo s tem spremenili svet, ne bomo vplivali uh, v znatni meri. Zakaj? Če si pogledamo to, da je preveč ponudbe na trgu, to pomeni od 400 do 800 milijonov posledic do leta 2025, če bi imeli MSR v tej obliki. Gre za petletno razliko, ja, ampak ali bo to kaj spremenilo, če govorimo o kredibilnosti in vzdržnosti ETS-a? Podobno, če imamo posamične variacije predlaganega Masaraja. Kot smo videli, nekatere predhodne vidike, tu ni nobene ga ponovnega backloadinga, to spremeni stvari. Ampak tu še vedno ni zelo velikih razlik. Na koncu imamo 24 proti 25 in ne leto 2030. Tu ni toliko veliko let, začne se sredi 20 let. Ampak v čem je velika razlika? Tu gre za kombinacijo, če začnemo kmalo, potem pa ni ponovnih sredstev. In tu vidimo, da pridemo do zgornje meje teh povezav, do pragov, leta 2022 na mesto 2030. Tu pa je kar velika razlika. Zakaj? Če na to gledamo iz tržnega vidika, imamo dodani dejavnik, ki ga moramo preučiti. Ne vem, kako ta model vpliva na cene. In takšno so tudi pričakovanja, da bi to vplivalo na cene že v zgodnji fazi, kot to vidimo v, pri tem modelu. To pričakujemo od trga. Potem imamo še en sklep, ki bi ga rad osvetlil in je kar precej pomemben. Vidimo različne stopnje cen. Te cene bodo, kakršne bodo. Nikoli nismo posem prepričani, kakšen modul imamo. Ampak kaj vidimo tu? Ni cen, ki so tako zelo velike. Zlasti, če pomislimo, na seznam uhajanja oglika, to je 30 evrov na tono, tako da se nam zdi, da to ni tako zelo velika cena. In predsedujoči mora odločati o tem, teh vprašanjih, ampak jaz bi nekaj predlagal. Recimo, vprašanje, kakšen je namen MSR-ja? Kakšne težave rešujem? Mislim, da je jasno, ampak mislim, da obstajajo različni načini tolmačenja tega vprašanja ali lahko z MSR rešimo celotno državo ali le del, ali moramo se ponovno začeti, ali je ta predlagana rezerva pravilna, ali moramo stvari ponovno predelati, se moramo znebiti presežka, ki se je nabral. Potem, če imamo težavo, ali rezerva rešuje to težavo, ali je to nekaj dobrega, zakaj bi čakali, kakšni so razlogi v zadju. Če to ni dobro, potem tega ne potrebujem, če pa dobro, pa ja. Mislim, da je to nek logični argument, če se motim. Mogoče se motim, ampak rad bi slišal nasprotne argumente. Ali bo to vplivalo na druge podnebne politike? In če ja, potem lahko počakamo. In v tem dokumentu smo to videli, to smo slišali danes, no nismo pa slišali primera na tem področju. Ali bo rezerva potrebovala prilagoditev, zato da bi se prilagodili spremenjujočim se pogojem gospodarstvu. Tu imamo tudi energetsko matriko, imamo energetske trge ali potrebujemo prilagoditve, kako jih uvesti. Na koncu, ja. Predsedujoče, govorite in vi ste govorili o svetu, ki bo potekal, oziroma sedaj oktobra, govorili ste o tem, ali bo to kaj spremenilo v tej razpravi in mislim, da je tudi to zelo pomembno vprašanje. Hvala. Thank you very much for your presentation and now I want to open the floor to the Hvala, sedaj podpiram razpravo za kolege. Zbiram imena. Razdelili vas bomo v skupine, držite se omitve časa, minuto časa imate, ker želimo dati priložnost tudi gostom, da lahko odgovorijo na vprašanje. Prvo vprašanje, Ivo Bele. Prosim, Ivo. Thanks, Matijas hvala, Matijas. Ja, držal se bom ene minute, imam dve zelo natančni vprašanji. Gospod Taskini je omenjal parametre te rezerve za stabilnost trga. Vaši predstaviti ste rekli, da če bi ostali pri pragovih, potem je treba to določiti na primeren način, da se lahko prilagodi kaj to pomeni, da bi v naslednjih 15 letih dolgoročno to določili na fleksibilen način, da to ne bo določeno fiksno za 10 do 15 let, ampak ali potrebujemo tudi nekaj fleksibilnosti, to je prvo vprašanje in druga. To zadeva vse goste tu. Med drugim, gospod Markus, slišimo te argumente in tu vas nekoliko odražim. Mogoče bi lahko počakali na izvajanje rezerve zaradi stroškov industriji. Industrija se lahko sooči s temi visokimi cenami pristobin in kako rešiti to vprašanje. To me zanima. Kakšne so vaše rešitve? Kako se odzvati na energetsko intenzivne industrije? Hvala, Nils Stobols. Hvala, predsedujoči. Nekaj vprašanj imam glede moralnosti politik. Najprej smo bili dovolj neumni, da smo sprijeli ITS, ker je nekdo, ki se je delal pametnega iz London School of Economics pred 20 leti rekel, da je to odličen način, da bomo s tem rešili vse težave. Mi smo bili dovolj neumni, da smo temu verjeli. Potem smo se soočili z backloadingom, ker ta sistem ni deloval. In ponovno je nekdo, ki je bil pameten, rekel, zakaj je backloading, s tem bomo rešili težave. Šest mesecev pozneje pa imamo sedaj nekoga, ki je ponovno pameten in pravi, ja, backloading ni deloval in imamo nov sistem, to je rezerva za stabilnost trga in s tem bomo rešili vse težave, ki jih imamo še. No, če bi kdorkoli želil manipulirati trg, katerikoli del trga, ko to počnemo sedaj, če bi želel zmanipulirati recimo trg valute, potem bi bili za rešetkami. In ti, ki se delajo pametne iz različnih inštitutov, bi bili kaznovani kot pomočniki pri kriminalu. No, ali lahko najdete nek primeren politični način reševanja te zmede, v kateri smo se znašli? Hvala. Peter Lize. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala vsem govornikom, vsem udeležencem, Število dokazuje, da Evropski parlament igra pomembno vlogo. V Evropskem svetu smo dobili občutek, kot češ, da je vse že odločeno, ampak ni čisto res. To, kar je storil svet, je že dobro, ampak podrobnosti bo treba še določiti in zato o njih zdaj razpravljamo in dobro je, da so predstavniki zdaj tu. Mislim pa, da smo zdaj naslikali sliko nekoliko eh, napak. Mnogi so zdaj v parlamentu, ki so že letih 2002 in 2003 dejali, da predloga komisije in sveta nista spremljiva. Seveda smo morali sprejeti kompromise iz političnih razlogov, ampak to še ne pomeni, da je sistem v fundamentu napačen. Iz napak se je treba česa naučiti, gotovo. Da bi zdaj rekli, da je bilo čisto vse popolnoma nepredvidljivo, ni čisto res. Že takrat smo predlagali posebne kategorije in draženje, če države članice takrat ne bi zahtevale, eh, da eh, bi sistem moral biti tak, kot je na koncu bil do leta 2012, bi bile težave niže. Imam eno vprašanje za strokovnjake podobno oziroma v primerjavi v povezavi na to, kar je povedal Ivo Belet. Kako visoke eh, so lahko sploh še cene? Vemo, da so mehanizmi različni, ampak kakšna bi bila realistična cena potem uh, predlogo komisije? Nekateri govorijo o 100 evrih, to je verjetno nerealistično. Čem, kakšne številke lahko pričakujemo, če bi sprejeli predlog komisije? Kakšna bi bila dejanska verjetno cena, ki bi na koncu nastala? Hvala lepa. Še jaz bom zastavil eno vprašanje kot eh, pračevalec v senci še prej, oziroma za menoj pa dobil besedo še kolega Eichhout. Slišali smo, da na trg ne bi smeli preveč uh, posegati, ampak to vse čas počnemo. Če bi vedno ideološko uh, trgu prepuščali vse, tudi na finančnih storitvah, potem uh, Eh, bi marsikaj propadlo. Ves čas posegamo trg na vseh področjih in backloading je instrument za nakup časa, nič drugega. Nihče ni nikoli dejansko verjel, da bo to uh, panaceja. Potrebovali smo več časa za to, da se pogovorimo o MSR, Jaz pa imam eno vprašanje, kar se tiče uh, preseljevanja virov uh, oglika. O tem smo se pogovarjali, o seznamu. Uh, pogovarjali smo se o 30 evrih na tono CO2. Kakšna je cena zdaj, vemo. Vrzel je velika, luknja vse večja. Morda lahko v končnem prispevku vsi trije še enkrat poveste, Kako mislite, da bo ta seznam realistično izračunan? Kaj se bo moralo v prihodnjih letih zgoditi, da bi lahko zagotovili koristi? Kaj uh, industrija lahko pričakuje od nas? Kaj bomo morali črtati? Tako, to je moje vprašanje. Na koncu pa še vas, Ajka. Hvala, Matija, zglede pripomb za Nilsa kajti bolj ali manj sem želel povedati isto. Nikoli nisem slišal nikogar, ki bi rekel, da je backloading bil prava rešitev. Šlo je bolj za politični kompromis, če lahko tako rečem. Ampak ta politični kompromis prinaša težave in o tem vas sprašujem. Če imamo sedaj to rešitev, rezervo MSR, se moramo vse potruditi, da bomo delali tako modro, kot se le da. Da bo cena lahko bila nekaj, kar bi lahko napovedali, ne, da bi imeli stabilne cene, ampak da bi lahko to vsaj napovedali. In to je tudi vprašanje za Markosa Ferdinanda. Če sedaj gledamo predlog komisije, imamo najprej backloading, imamo zelo velik presežek, potem imamo še več presežka v sistemu do leta 2020 in potem leta 2021 začnemo z rezerv za stabilnost trga. No, vsi lahko vidijo to prav neumno. Ali imate v vaši analizi tudi te podatke? Ste pokazali, da bo razvoj cene predvsej bolj stabilen, če bomo to storili prej, če bomo to prej sprejeli in če bomo vključili tudi te presežke pri backloadingu takoj v rezervo. Ali lahko poveste kaj več o stabilnosti razvoja cen, če bomo imeli takšne prilagoditve v predlogu komisije? Hvala lepa. Gospod Ferdinand, začeli bomo z vami. Prosim. Ali lahko odgovorite na zastavljena vprašanja? Dve minuti imate, če lahko. Dve minuti, ja, to pa nekoliko težko. Najprej vprašanje gospoda Beleja glede stroško zmanjšanja, glede vplivov stroško na industrijo. No, preko modeliranja ste verjetno videli, da imamo tu določno sestavino, ki vpliva na cene če je trg bolj strogo urejen, cene naraščajo. Ampak to prihaja s prednostmi. Če imamo niže cene, je zmanjšanje nižje in če imamo više cene, je više. In kot smo slišali strani kolega Luka je rekel, kako je s tem, imamo kratkoročne in dolgoročne cilje na trgu. Če se trg odziva le na kratkoročne sproživce, potem ne vidimo signalov, ki jih trg potrebuje, so da bi vlagali v zmanjšanje, ki ga potrebujemo, da bi dosegli dolgoročne cilje. In glede cen sem pokazal nekaj scenarijev, seveda je vse odvisno tega, kako bo ta rezerva izgledala, potem kako se bodo razvili drugi pomembni dejavniki, recimo kako bo z gospodarskim razvojem, kako bo z ciljem zmanjšanja do leta 2030 ali bo prišlo do spremembe po vrhu Parizu prihodnje leto. Torej, tu je treba postoriti še veliko dela. Ampak nasplašna gre tu vedno za izmenjavo med tem, kar lahko dosežemo sedaj in kar lahko dosežemo pozneje. To se treba odločiti. Seveda pa je potem vse odvisno tudi od cen. Glede vprašanja gospoda Lizeja o cenah, no, usporedno tu vidim nekaj scenarijev glede gospodarskih kazalnikov, to je poprečna cena med leti 2021 in 2030, če izhajamo iz osnovne domene za BDP, 1,7 odstotkov v letu 2021 in 1,9 odstotkov do leta 2030. Glede na napovedi IMF in OECD, to je 42 evrov na tono, to je realna cena. Če imamo en odstotek BDP-ja, če imamo ta scenarij, imamo 15 evrov v istem obdobju med leti 2021-2030 in če imamo 3 odstotke, in to je precej optimistično, potem imamo 48 evrov na tono med leti 2021-2030. In na koncu še je kolega, ki je spraševal o stabilnosti cen. Ja, seveda je vse odvisno tega, kaj je za vas stabilno. Mislim, da sem predstavitvi pokazal, da če začnemo prej, torej leta 2018, in če imamo prenos nadomestil, če to prenesemo takoj v rezervo, namesto bi to sprostili na trgu, potem lahko vidimo, da se presežek na trgu postopoma zmanjšuje. V glavnem zato, ker ni več pretirenega presežka na trgu in se to zamegli. In tu ste videli, če se to prenese v cene, se cene odzove na isti način. Torej, gre za postopno večanje cen pri takšnem scenariju. Hvala. Hvala lepa. Gospod Taskini, vi ste naslednji dve minuti. Ja, hvala lepa. Na začetku bom omenil te parametre, ki se lahko prilagodijo. Ja, potrebujemo prilagodljivost, fleksibilnost, kaj te cel smisel te rezerve je prav ta. Prej nismo imeli dovolj fleksibilnosti pri odzivanju in prav zato gre. Prav to je želel reči Andrej. Potrebujemo prilagodljive vidike, ampak kaj pa je zelo pomembno in kaj moramo razumeti? Kakšen je cilj? Kakšen je cilj te rezerve? In potem moramo te parametre prilagoditi ciljem, da bi res maksimalno izkoristili rezultate te rezerve da bi izkoristili delovanje rezerve. No, naj zagovarjam to, kar so rekli kolegi prej. Če pošljemo to sporočilo, da bi rezerva rešila vse težave, ne vem, opravičujem se, kolegi niso želeli reči to, ampak razumeti moramo, kakšne so težave, ko bomo lahko opredelili, v čem so težave, bo lažje. Ampak to je povezano s tem, kar je rekel gospod Grote, gre za umeten trg, to ni naravni trg. In zato moramo biti zmožni prilagoditi to, kar smo imeli prej. Te stare določbe so bile sestavljene tako, da nismo upoštevali te možnosti velikih sprememb sistema. No, ponovno, ne želim reči, da bomo z rezervo rešili vse. Mogoče bomo z rezervo MSR lahko prilagodili ali zmanjšali pod optimalnost tega sistema. Ampak, če bomo dosegli optimalnost, Ne vem, to bo odvisno tega, kako bomo oblikovali parametre. Sedaj pa v povezavi s vprašanji, ki smo jih slišali glede spreminjanja cen. Je kakšen je smisel te rezerve MSR? Da bi stvari premaknili nazaj ali naprej, ali da bi se odzivali na negativne šoke, da bi zmanjšali popraševanje, zadovoljenje, potem pa bi dovoljenje umaknili iz sistema in če dobite pozitivni šok, date dovoljenje nazaj v sistem. Ne gre nujno za večanje cen, ampak imamo ta učinek stabili, stabiliziranja cen, izravnave cen. Ampak ne gre nujno za to, da bi to znatno povečali, kajti ponovno kapica je natančno določena. Če bi živeli v gotovem svetu, potem bi bile cene fiksno določene in bi se cene gibale v okviru normalnih cen, ki so določene in so uravnotežene. Potem pa je to povezano s tem, kar je povedal gospod Grote. Razumeti moramo, da je to umetni trg. Tu moramo predeliti kvote pri dizajnu. Te kvote so bile določene na podlagi ciljev. Ti cilji so sedaj povsem nepredvidljivi. Imamo to nepredvidljivo gospodarsko recesijo, to ni več optimalno in to moramo spremeniti. Hvala In na koncu še gospod Marko. Ja, hvala, gospod Grote. Nekaj hitrih odgovorov bi imel za vas, dve minuti. Potrebujemo fleksibilnost. Mislim, da če nekdo misli, da bomo zasnovali nek stroj, ki bo začel delovati v petih, šestih letih, s parametri, ki bodo vzdržni na trgu, ne vem, če kdo to reče, potem ne razume trgo. Na koncu bomo seveda potrebovali prilagoditve, kajti to je nov stroj. Recimo en primer spremenile se bodo potrebe glede hedžinga, spremenila se bo industrija. Tudi ravni oglika potrebovali bomo fleksibilno spremembe. Glede selitve vira oglika, opravili smo veliko dela, tudi cene oglika se spreminjajo glede na podnebne spremembe, ampak naj spomnim, da imamo seznam selitve vira oglika do 2020. To izredno omenjamo tudi to določbo o selitvi virov po letu 2020. In slišali smo veliko zahtev različnih deležnikov in to je vključeno, recimo gre za prilagoditev ravni proizvodnje. In edino, kar pogrešamo tu, je prilagoditev stroškov. To moramo reševati bolje. Potem referenčne cene, 30 evrov naj bi imeli. Tu ne gre za sedanje cene, gre za selitev vira oglika. Na koncu gre tu za selitev naložb. To pa je dolgoročno vprašanje. Če nimamo 30 evrov v 10-15 letih pri naložbah, je to problematično. To težavo lahko rešimo, kar pomeni, da ne bo več težav z oglikom in je cena nič, ali pa bomo večali stroške in bo cena 30 ali več evrov. Ampak zato mislim, da ne gre za današnjo ceno, če govorimo o 30 evrih, gre za dolgoročno naložbo, če govorimo o obzorju. Potem zadnje vprašanje, kakšen je namen te rezerve MSR? To smo zasnovali tako, da ne potrebujemo backloadinga. To je jasno. Rezervo imamo zato, ker želimo imeti predvidljivost, ko se ukvarjamo šoki. In rezerva tu prinaša značilnosti dizajna, to, kar smo pogrešali na trgu. Seveda so se nekateri zmotili pri oblikovanju trga, to ni bilo predvidno, ampak tukaj pravzaprav za pomoč ETS-u. Tu želimo skušati ustvariti umeten trg. Kaj ti ni ponudbe, imamo, oziroma ni poprašanje, imamo le ponudbo. In zato to urejamo z dražbo. Naj spomnim tudi na vse druge sisteme, ki so bili oblikovani po ETS-u v Kaliforniji, v Quebecu in druge. Vsi sistemi imajo določbo za fleksibilnost na področju ponudbe. To ni nič edinstvenega. Če so se kaj naučili iz ETS-a, seveda se potem lahko tudi ETS e kaj nauči od drugih. Hvala. Hvala lepa, hvala za predstavitev, hvala za odgovore na vprašanje kolegov. Sedaj pa drugi krog razprave. Predal bom besedo in predsedovanje kolegici Jan Dankan, ki bo predsedovala. Gospe in gospodje, hvala lepa, ker ste ostali z nami tudi pri drugem krogu razprave, pri tem panelu. Z nami so štirje gosti. Upam, da bomo lahko spodbudili razpravo med širšo skupnostjo deležnikov, ampak v parlamentu se pogosto pojavlja nevarnost, ker smo včasih zelo daleč drugih. In več, kot nam boste povedali, bolj bomo razumeli. In to so sedaj kritični trenutki za nas, da razumemo, kaj moramo storiti, zato da bi sistem ETS deloval, kajti potem se lahko se strinjamo, pač, da zaenkrat ne deluje. Naj predstavim govorce Jason Anderson, vodja EU podnebne energetske politike v WWF, potem Jesse Scott, ki je predeloval v Bruslju. Torej, Jesse Scott je vodja enote za okolje in organizacije Euroelectric prej pa je delal kot, prej pa delala kot direktorica. Potem Peter Boček, direktor Cefika. Peter je bil napoten na delo v Evropsko združenje za gnojila. In potem Dirk Forresten, predsednik in izvršni direktor IETEP. No, vsakdo bo govoril šest minut sam bom predsedoval razpravi, potem pa bomo odprli razpravo za druge deležnike. Zato, da bi lahko čim bolj izkoristili našo razpravo, prosim, da se nakratko predstavite, da umilite vprašanja na minuto. To bi bilo odlično, ampak s tem bomo lahko res iztržili maksimum iz te popodanske razprave. No, ne bom govoril predolgo o mojih stališčih, tu sem, da bi poslušal vaše stališče, ampak kaj pa bi rekel? To so kritični trenutki če ne bomo stvari uredili, saj jih ne bomo uredili nikoli. Poslušajmo goste, poslušajmo vas. Prosim, Jason Anderson, ali lahko odprete razpravo? Prosim, Jason. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj kratek bom, mogoče bom govoril še manj kot šest minut, kaj ti. Pomagal mi bo tale dokument, na stotine kopij je na mizi, tamle na desni in eh, sodelovali smo z organizacijami, kot je recimo Greenpeace in pripravili eh, ta dokument na temo rezerv za stabilnost trga. Zakaj eh, organizacijo WWF tako zelo zanima to tehnično vprašanje? Uh, V schemu trgovanja z emisijami smo bili upleteni že od samega začetka, že pred letom 2003. In ta sistem smo opazovali, ko je bil še v povojih na začetku. Uh, smo sicer razumeli težave, ki so se pojavile na samem začetku in skušali smo najti rešitve, ampak sedaj je ta sistem že v zrelem obdobju in eh, velika razlika je v eh, izjavah inštitucij, ki pravijo, da naj bi to prispevalo k eh, znižanju izpustov CO2 in pa med dejanskim delovanjem tega sistema. Rezerva za stabilnost trga je potreben prvi korak, vendar pa ta korak ne bo zadostoval. Imamo celo vrsto predlogov, ki jih lahko preberete v eh, dokumentu, ki sem ga omenil. Vsi eh, kot ste videli, se strinjamo s tem, eh, da bi morali to rezervo za stabilnost trga uporabiti že prej eh, kot eh, leta 2016. Naš predlog je, da se odzovemo prej. Mislimo, da bi se sistem lahko iz, začel izvajati leta 2016 torej, in da bi eh, potem sledil pregled leta 2021. Razlog, da se nam zdi pomembno, da z izvajanjem tega sistema pričnemo sedaj, je, da tukaj ne gre za teoretičen problem. Z dejanskim problemom se ukvarjamo že v tem trenutku in eh, težave se bodo le še zaostrile. Namreč eh, zadržanih znesko ne moremo ponovno uvesti v sistem. Gre za več kot 800 milijonov ton, ki jim ne bomo mogli dopustiti ponovnega vstopa v sistem. Poleg tega pa bodo potrebne tudi tehnične prilagoditve. Spremeniti bo potrebno zgornjo in pa spodnjo mejo. In, uh, potrebno bo prilagoditi tudi stopnje. Ne predstavljamo si sistema, ki ga bomo enostavno zagnali leta 2030, kot so uh, kazale eh, projekcije. Ne želimo, eh, da bi prišlo do neomejenega prenosa, eh, ki bi predstavljal nekakšen blanko ček za označevanje. Menimo, da je potrebno omejiti količino izpustov, ki jih bomo lahko prenesli v naslednjo obdobje. Ta rezerva mora zares zagotoviti stabilnost. V nasprotnem primeru bo eh, ta eh, sistem neuspešen, še prav posebej, če bomo imeli preveč ton eh, oglikovega dioksida v sistemu. Na to se moramo osredotočiti tudi v bodoči zakonodaji za obdobje do leta 2030. Poleg tega, pa se moramo zavedati tudi, da eh, so napovedi eh, najbrž precej nižje od eh, dejanske situacije. Kaj pa, če število ton ne bi znašalo približno 2 milijarde, ampak 4 milijarde, kaj bomo storili potem? seveda želimo uspešne politike za znižanje izpustov CO2 in za postopek dekarbonizacije. In želimo tudi eh, okrepitev postopka dekarbonizacije, vsaj 40 odstotno znižanje. Poleg tega pa moramo nasloviti tudi vprašanje uhajanja oglika potrebno je poskrbeti za sistem pobud, ki bo omogočil eh, inovacije. Vendar pa menimo, da tega ne moremo obravnavati eh, znotraj eh, rezerve za stabilnost trga. Najlepša hvala. Naslednji gost je. Oziroma naslednja gostja je Jessie Scott sem predstavnica Euroelektrika, torej predstavljam uh, evropski uh, energetski sektor. 59 podjetij sodeluje v naši organizaciji. Predstavljamo 4,5 milijona eh, delovnih mest eh, in eh, ogromno ulagan. In tudi mi smo podprli backlogging, vendar pa zgolj kot nujni ukrep. Tudi mi podpiramo rezervo za stabilnost trga, kajti menimo, da ta lahko predstavlja rešitev in sicer iz istih razlogov, kot eh, to meni nemška vlada, britanska vlada in eh, druge vlage, vlade. Želimo, da bi rezerva za stabilnost trga del začela delovati pred letom 2020. Eh, menimo, da bi lahko začela delovati leta 2017. Sicer se eh, bodo emisijski kuponi, ki so bili danes umaknjeni, ponovno vrnili v sistem in eh, tako ta sistem ne more delovati. Še prav posebej ne na tem eh, zelo eh, krhkem trgu. Podprli smo rezervo za stabilnost trga in eh, podprli smo 40 odstotno znižanje izpustov CO2-ja. Eh, to je bila odločitev Evropskega sveta. Schema trgovanja z emisijami je bila ena izmed možnosti za Eh, zmanjšanje izpustov CO2. -ja. Druga možnost eh, je bil eh, davek na oglik oziroma oglični davek, vendar pa je težava zatem ta, da bi potem imeli 28 različnih sistemov, ne moremo imeti enotnega sistema v Evropski uniji. Druga možnost je, da bi vzpostavili manj prožen tržni eh, mehanizem eh, glede na delovanje, glede na uspeh. Eh, in zaradi tega smo se odločili za schemo trgovanja z emisijami, ki predstavlja bolj prožen instrument in ta schema je postala tudi globalen model. Zato ima tudi eh, potencial, eh, da bi to schemo uporabljali na mednarodni ravni za znižanje izpustov CO2, -ja, recimo na kitajskem in druge. Poleg tega schema trgovanja z emisijami prinaša dobiček in eh, ta dobiček lahko uložimo v nadaljna ulaganja vendar pa se schema trgovanja z emisijami srečuje tudi z tremi problemi, ki jih bo potrebno rešiti, če želimo zagotoviti verodostojnost eh, tega sistema. Še prav posebej, če želimo doseči cilj eh, znižanja 40 odstotkov. Eh, prvi problem, s katerim se danes srečujemo, je presežek in napoved eh, komisije predstavlja že izjemno visoko številko. Poleg tega pa eh, se moramo zavedati tudi, da se povpraševanje v resničnem svetu spreminja, torej se bi morala temu prilagoditi tudi ponudba. In, uh, zadnji problem je proračun, ki ni v skladu z cilji Evropske unije do leta 2050. Eh, prvi problem se nanaša na obdobje eh, do eh, leta 2030, ampak to bomo naslovili skupaj z temo uhajanja oglika. Namen eh, scheme trgovanja z emisijami in to je zadnja točka, ki jo želim izpostaviti, da poskrbimo za inovacije eh, v podjetjih, ki sodelujejo eh, v tej schemi. Če želimo doseči spremembe, potrebujemo ulaganja in če želimo ulaganja, Potem je eh, sporočilo moje organizacije po tej zelo dolgi razpravi o schemi trgovanja z emisijami jasna politika. In za najboljšo politično uspodbudo bi lahko poskrbeli eh, z schemo trgovanja z emisijami in z dobro politično zasnovo, ampak cena 6 evrov eh, za tono ni dober politični signal z vsakim zaostankom v schemi trgovanja z emisijami eh, povzročamo nadaljen zaostanek tudi pri ulaganjih, kar zadeva parametre, kar zadeva eh, tehnične vidike. Eh, izvedli smo številne analize, ampak kot sektor menimo, da bo to schema, pri kateri se bomo učili sproti namreč odzivati se bomo morali na dogajanje na trgu. In zato je ključnega pomena tudi klauzula o reviziji in sicer pet let po pričetku izvajanja. Najlepša hvala. Much, hvala lepa. Gospa Scott, eh, natančno ste se držali časa, ki vam je bil dodeljen. Sedaj se premikam na svojo levo. Peter Boček je naslednji na vrsti. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, hvala lepa, da ste nas eh, povabili sem. Eh, mi smo pomemben deležnik v tej razpravi, kajti ravno eh, naš sektor bo plačal račun te nove politike. Za nas gre za vprašanje preživetja. sedaj naj bi posegli v schemo trgovanja z emisijami na zahtevo eh, komisije. Rečeno vam je bilo, eh, da eh, bomo backloading uporabili le enkrat, ampak zdaj vidimo, da temu ni tako. vendar pa s tem vnašamo določeno prožnost eh, v to schemo in te prožnosti na začetku ni bilo in eh, to eh, je dober korak. Ne želimo več dovoljen, kot jih potrebujemo. In eh, če jih ne potrebujemo, potem nam jih prosim ne zagotavljate. Govorim torej o prožnosti ponudbe glede na nihanja na trgu. Kljub temu pa sistem še zmeraj ni dovolj prožen, obstajajo določene možnosti ex post popravkov. Če znižaš proizvodnjo pod določen prak, dobiš eh, manj emisijskih kuponov, ampak kljub temu je eh, prožnost izjemno omejena in eh, to zlahka tudi dokažemo. Sedaj imamo različne napovedi in težko je premirjati posamezne stališče in se odločiti, katero je najbolj pravilno. Nek kolega je dejal, eh, da eh, bodo izpusti ostali eh, precej stabilni in to pomeni, da ne bo prišlo do gospodarske rasti. Če gospodarska rast znaša en odstotek, potem je težko podajati napovedi, težko je razumeti takšno situacijo. Menimo, da je preveč vprašanj pri tem predlogu in eh, na ta vprašanja eh, nihče ne eh, zagotavlja odgovorov. Ne vemo, kakšen bo rezultat konference COP21 v Parizu prihodnje leto. Poleg tega nismo videli tudi nobene presoje vpliva, ki bi govorila o tem, kaj se bo zgodilo, če rezervo za stabilnost trga uvedemo prej, kot je bilo predvideno. kakšen vpliv bo ta rezerva za stabilnost trga imela na ceno. Zagotovo pa je, da se bo cena zvišala. To je tudi namen, da eh, zvišamo ceno oglika. Ampak pri tem se je potrebno ogledati tudi tveganje uhajanja oglika. In eh, to je ravno tako potrebno obravnavati v tem predlogu, vendar se nažalost to ni zgodilo. Rečeno nam je bilo, to bomo storili kasneje, najprej bomo pripravili to, kasneje eh, pa bomo govorili o uhanju oglika po letu 2020. Vendar pa mi s tem nismo zadovoljni in tudi nismo pomirjeni. Če bo prišlo do ponovnega posega v ta trg, Potem potrebujemo tudi odgovor glede naše zaskrbljenosti na temo uhajanja oglika. Ne moremo nadaljevati eh, z situacijo, kakršna je. Torej, potrebujemo večjo prožnost, večjo prožnost, kar zadeva ponudbo. In schema trgovanja z emisijami mora biti uh, odporna na vse pretrese. Govoriti moramo ne le o morbitnih uh, eh, pretresih na trgu, ampak tudi o rasti, o ustvarjanju delovnih mest eh, in tako naprej. Kajti cena se bo zvišala tudi za končnega potrošnika, ne le za industrijo. In zavedati se moramo, da se v določenih državah že srečujemo z veliko energetsko revščino. Vsa ta vprašanja torej ostajajo odprta. Naš odgovor je ja, schemo trgovanja z emisijami lahko izboljšamo in mi imamo zelo dobre ideje in če nam boste to dovolili, lahko to storimo z enim zamahom in sicer eh, z večjo prožnostjo pri dodeljevanju emisijskih kuponov. Ampak vprašanje je, ali boste vi to dovolili z rezervo za stabilnost trga. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Boček. In sedaj še naš zadnji gost in sicer eh, predsednik organizacije IETA, Dirk Forrester. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Veliko veselje mi je, da sem uh, lahko danes tukaj in povedal vam bom, kako se mi uh, srečujemo z to, tem vprašanjem. Uh, smo mednarodna organizacija za trgovanje z emisijami in z emisijami trgujemo tukaj in pa po svetu. In uh, seveda želimo najti rešitve za. Uh, podnebne spremembe in želimo tudi boljšo povezavo trgov. Tukaj mislim, da sem bil pred eh, dvema letoma in eh, takrat sem se zauzel za backloading, ampak zgolj v okviru smiselnih strukturnih reform, ki morajo spremljati ta postopek. In v okviru postopka, kjer bo v središču schema trgovanja z emisijami. Uh, Torej, backloading je bil le prvi korak, ki pa je zahteval eh, tudi eh, druge poteze. Sedaj imamo različne alternative za soočanje z presežkom, eh, ki se je pojavil. Ta presežek lahko izničimo ali pa ga enostavno pustimo pri miru. Sedaj imamo predlog za vzpostavitev rezerve, ki naj bi predstavljala nekako umestno možnost med tema eh, dvema ekstremoma. Če si ogledamo, kako deluje emisijski trg, eh, potem lahko vidimo, da podjetja načrtujejo svoje ulaganja in sicer v dolgoročnem eh, pogledu, predvsem velika podjetja, velika energetska podjetja, ampak njihova udeležba na, na trgu eh, z emisijami je predvsej bolj kratkoročna. Eh, najdaljše obdobje zba, znaša tri leta. Kajti preveč drago bi bilo, da bi emisijske kupone ukupovali za tako dolgo obdobje vnaprej. Torej obstaja ta razkorak. In uh, poslanci v eh, ZDA pri tem upravljajo z javnimi sredstvi, kajti ti emisijski kuponi pravzaprav so javna sredstva. In eh, najbrž bi se vsi strinjali, da ta sistem ne omogoča dobrega delovanja v dolgoročnem pogledu. Ta rezerva eh, za stabilnost trga pa bi omogočila nekakšno umestno pot. Na ta način bi lahko vzeli izuzeli emisijske kupone, kadar jih je preveč izuzeli iz sistema in jih dali v rezervo in jih potem vrnili eh, v sistem kasneje. Recimo podobno kot eh, v primeru eh, rezerv goriva. Rezerve goriva so recimo namenjene temu, da jih sprostimo na trg v primeru pomankanja. Torej, eh, gre za to, da se odzivamo pravočasno in da eh, te emisijske kupone torej tudi ustrezno upravljamo. Če si predstavljamo naslednje desetletje, eh, potem najbrž ne bi bili presenečeni, če menim, da se bomo morda znašli v obratnem položaju. Eh, čez nekaj let. In zato nam je všeč rezerva za stabilnost trga, kaj ti omogoča nam soočanje z trenutnim problemom na zelo razumen način, vsaj kar zadeva dolgoročno obdobje. Naj eh, ponovim to, kar so dejali že drugi. Proučili smo analize, tudi tržne analize in IETA meni, da bi bilo dobro, da to rezervo raje uvedemo prej kot kasneje in eh, da eh, zadržane emisijske kupone kar takoj premestimo v eh, rezervo za stabilnost trga. Torej, to je sprememba, ki bi jo mi podprli. verjamemo, da bi lahko še poglobili analizo v tehnične parametre. Temu se bo posvetila tudi Evropska komisija. Želel sem torej podati globalen vidik eh, na trgovanje z emisijami. Lahko vam zagotovim, da niste sami. Eh, tudi na mednarodni ravni o tem eh, razmišljamo, recimo v Kaliforniji ali pa Quebecu. In eh, tudi tam obstaja upravljanje pravic in Ta sistem se osredotoča predvsem na upravljanje s pomočjo cen. E, določene privice oziroma določene tone CO2 ja prihajajo na trg e, po ceni 40 dolarjev in samo v trenutku, ko je to zares potrebno. In s tem bom zaključil svojo predstavitev. Najlepša hvala, gospod Forrester. Tudi vi ste se držali časa za govor. Imamo približno 15 minut za vprašanje. Trenutno imamo samo eno vprašanje. Matijas Grote. Najlepša hvala. Osredotočil se bom na uhajanje oglika. E, govorili ste o kemični e, industriji, o predelovalni industriji. Mislim, da nihče v odboru ne želi dovoliti eh, uhajanja teh eh, podjetij iz Evropske unije. Menimo, eh, da je izračun, ki temeli na 30 evrih, precej dvoumen, nismo prepričani, da je to pravilen pristop. Zanima me, kako bi vi spremenili eh, rezervo za stabilnost trga. Če želimo doseči soglasje, bomo seveda morali skleniti kompromise, ampak eh, to je po našem mnenju torej šipka ta točka tega sistema. Kako eh, bi lahko ta sistem izboljšali tako, da bi nas podprla tudi kemična industrija? Take, uh, Najlepša hvala gospod Zoltan Balko. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, ne želim zastaviti vprašanja, ampak eh, zgolj podati pripombo. Zelo me eh, je veselilo, ko sem slišal, kar je povedal eh, gospod Boček. Vsi Zelo dobro vemo, da se vsi zauzemamo za varstvo okolja, želimo znižati izpuste CO2, ampak vedno govorimo le o tehničnih vprašanjih, o varnosti proizvodnje, o raznolikosti proizvodnje in tako naprej. Prvič pa je nekdo v odboru govoril o energetski revščini. Ko sprejemamo odločitve, moramo na vsak način upoštevati tudi ta vidik. Tudi ta vidik namreč spada k zagotavljanju varnosti in zato moramo razmisliti tudi o tem, ali so potrošniki sploh sposobni plačevati takšne cene, ali si to sploh lahko privoščijo. Smo zastopniki evropskih državljanov. In zato je zelo pomembno, da eh, ne upoštevamo zgolj dolgoročnih ciljev, ampak da se osredotočimo tudi na vsakdanje življenje naših državljanov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ivo Belet. Uh, uh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto kratek bom kajti, kolikor sem razumev, bi radi dali besedo tudi eh, deležnikom v tej dvorani in ti so zaveda zelo pomembni. Najprej vprašanje gospodu Foresterju. Kako naj se odzovemo eh, na zaskrbljenost eh, energetsko intenzivnega sektorja? kajti eh, menijo, da ne bo dovolj eh, prožne razdelitve eh, pravic po letu 2021 tudi za najbolj uspešna podjetja v tem sektorju. Tudi tisti, ki bodo dosegli te najbolj ambiciozne cilje, naj ne bi imeli zagotovljene varnosti, kar zadeva dodelitev pravic eh, v obdobju po letu 2021. Najlepša hvala. Še eno vprašanje, upam, da ste si zapomnili vsa vprašanja. Bas Eichhout. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je moje vprašanje namenjeno eh, predvsem eh, gospodu Bočeku, ki predstavlja kemično industrijo. In eh, zanima me, zakaj je menenje sektorja določenega sektorja kemične industrije drugačno od vašega mnenja, kajti nekoliko zmeden sem sedaj, komu naj pravzaprav prisluhnem. Sedaj ne govorimo o prosti dodelitvi emisijskih kuponov, ampak glede na to, da ste tudi o tem govorili, bi vam rad zastavil vprašanje tudi glede tega, kaj ti največje kemično podjetje BSF je do leta 2030 dobilo proste eh, oziroma zastone emisijske kupone, za katere eh, ni plačalo ničesar. Najlepša hvala, gospod Eichhout. Sedaj eh, bom prosil goste, da odgovorijo na vprašanje, potem pa se bomo vrnili nazaj eh, k poslancem. Začeli bomo na levi in se pomikali proti desni. Najlepša hvala. Eh, najprej odgovor eh, gospodu eh, Groteju. Eh, kar zadeva uhajanje oglika, eh, O tem smo sicer, se sicer pogovarjali, eh, vendar pa se s tem zaenkrat. Eh, vendar pa tega področja zaenkrat še ne urejamo, vendar pa menim, da se tukaj skriva določena prožnost. Seznam z eh, področja ohajanja oglika pa nam eh, bo zagotovil določeno gotovost in eh, temu se seveda ne moremo odreči vprašanje eh, Masa Ajkota, šel naj bi bil eh, za rezervo za stabilnost trga. Nekoliko zmedeni ste, jaz nisem zmeden, eh, kaj ti tudi v eh, tem eh, sektorju ni enotnega mnenja. Recimo polski kolegi niso toliko za rezervo za stabilnost trga, ogledati se je potrebno različne interese, različne strategije in razumem, da kolegi iz eh, šela veliko upanja vlagajo v zajemanje in shranjevanje oglika, vendar pa se vsa podjetja z tem ne strinjajo. To pač je mnenje enega podjetja in tega se moramo zavedati. Jaz pa predstavljam celotno kemično industrijo v zelo širokem pomenu te besede in eh, deloma zastopam eh, tudi organizacije eh, energetsko intenzivne industrije. Eh, BSF naj eh, ne bi, eh, podjetje BSF naj ne bi plačalo za emisijske kupone, ne vem ali je to res, vendar pa je to podjetje, ki izpolnjuje kriterije, ki so bili zastavljeni in zatem prejemajo pravice, ki jih tudi potrebuje. Odlično, torej sistem v tem primeru deluje potrebujemo ta sistem, kajti seveda želimo nagraditi najbolj uspešna podjetja z pravicami, ki jih potrebujejo eh, za uspešen nadaljni razvoj. Mr. Anderson, fire on in. We have to recognize that the effect of the MSR. Gospod Anderson. Ta analiza je pokazala, da moramo razmisliti o tem, kaj se bo zgodilo, če bomo ta eh, sistem pričeli uporabljati prej. Želimo zagotoviti gotovo situacijo, kar zadeva določanje cen. Ne želimo, da bi cene kasneje eh, narastle. Torej, učinek rezerve za stabilnost trga naj bi bil ta, da bi vzpostavili bolj racionalne Eh, in bolj stabilne cene. Ugotoviti moram tudi, da eh, bomo morda celo uspešni v postopku dekarbonizacije v Evropi. Naš te, naša težava je v tem, da imamo preveč ton CO2 v sistemu in ne premalo ton. In uh, gre za vprašanje, ali naj bi te tone umaknili iz sistema. Poleg tega pa mislim, da se ne smemo osredotočiti na uhajanje oglika v preveliki meri. Tukaj gre seveda za vprašanje konkurenčnosti evropske industrije. Vendar pa ne vem, zakaj bi se skušali izogniti problemu, ki za večino podjetij pravzaprav sploh ne obstaja. Pri tem pa pozabljamo na pravi problem. Zastaviti si moramo vprašanje, kako poskrbeti za vlaganja v inovacije, kako prispevati k postopku eh, dekarbonizacije. Inštitucije eh, skušajo pomagati eh, industriji, različne organizacije skušajo pomagati industriji. Res si želimo, da bi imeli partnerja na drugi strani. In na koncu še gospod Forrester. Ja, odzval bi se rad na vprašanje gospoda Beleta. Eh, govoril sem o selitvi virov CO2 povem naj, da se strinjam s tem, kar pravi Peter. Tu gre za zelo aktualno in pereče vprašanje. Vendar pa ne verjamem, da bomo z MSR to zadevo popravili. Eh, Evropski svet je v svojih sklepih eh, povdaril kontinuiteto pristopa za eh, selitev virov CO2 z ustreznimi ukrepi in upamo, da bo ta novi zakonodajni svežen opravil tudi s tem novim elementom. Na nek način se je zdaj pojavila potreba potem, da uh, ustrezno presodimo ta zakonski predlog in zagotovimo, da ta zagon, ki je nastal, ta elan, ki je nastal okrog MSR, ohranimo. Če si je rekla, da je treba zagotoviti neko predvidljivo ravno pot in zagotoviti tako stabilne še cene, kar bo uh, omejilo potencial za uh, šoke in uh, skoke. Mislim, da nam je ostalo še kar nekaj časa. Gospod Scott, izvolite. Ja, se strinjam z Jasonom in Dirkom. Cena je treba stabilizirati. To je naloga MSR. Uh, Sredstev virov je treba eh, obravnavati v paketu za 2030. Evropski svet pravi, da bo to storil. Mislim, da so bili signali zelo pozitivni, kot pravi Peter. Selitev virov eh, pa povzroča dve težavi. Najprej je tu cena energentov, treba je ustvariti enake pogoje za vse na svetu, česar še nikoli nismo videli. Vse tega tudi nikoli ne bomo doživeli. V Saudski Arabiji imajo veliko eh, nafte, Italiji ima veliko sonca. Geografija pač eh, določa eh, okoliščina. Nikoli ne bomo imeli enaki pogoj za vse. Evropa ni v zelo dobrem položaju. Zato mora najti ustrezno taktiko, strategijo, ki bo drugačna od tistih, ki imajo energente doma. In tu seveda treba poskrbeti za energetsko učinkovitost pri selitvi virov, gre pa po drugi strani tudi za konkuriranje pri naložbah. In naš sektor se mora s tem spopasti. Mi, eh, na, v našem sektorju je mnogo mednarodnih podjetij, ki ulagajo zunaj Evrope. To je ozorec, ki se je zdaj izrisal pri velikih električnih podjetjih. Več eh, strank imajo v Turčiji kot Nemčiji, čeprav ima sedež v Nemčiji. Velika, veliko premoženja imajo v Rusiji in v Braziliji. Investiramo zunaj Evrope, zaradi tega, ker ne vemo, kaj storiti v Evropi, ker se politika ne razvija in ni predvidljiva. Zato je edino pametno, kar lahko storimo, da čakamo. Kolegi iz Šela mi bodo oprostili, če bom rekla, da je Šel izjemno inteligentno podjetje in bo uh, svetovni voditelj čez sto let na trgu. Uh, No, hvala lepa. Deset minut še imamo. Eno vprašanje, Nils Stokvars. Yeah, um, uh, hvala. Verjetno je vprašanje povezano s selitvijo virov komisija je dala v izvedbo študijo Ecofisu. v kateri naj bi se uh, presodilo MSR in kakšen učinek bi lahko imel. Ali lahko poveste kaj o različnih pristopih v teh študijah? Hvala. Zdaj bomo dali besedo še tistim, ki niste poslanci. Eh, minuto lahko dam vsakemu na voljo, če boste krajši, bo več časa za odgovore. Če ne boste mogli zastaviti vprašanj, pa jih pošljite v elektronski pošti. Gospod Sandbag, uh, uh, predstavnik Sandbag. Uh, Hvala, vprašanje imam za gospoda Bočeka. preseneča me, da eh, zavračate eh, zgodnejši datum veljave. Še posebej glede na to, da kemijski sektor dobil precej dodatnih kuponov v zadnjem času. Izračunali smo, da bi emisije lahko raste za 20 odstotkov, ne da bi uh, podjetja morala kupiti dodatne kupone. Hvala. 11 uh, eh, sekund ste prekoračili tistih 30 sekund, zdaj gremo naprej. Tam uh, zadaj, plešasti gospod, no, tako sem ga pač uh, prepoznal. Um, Hvala lepa. Jaz imam vprašanje za panelist in za gospoda Dankana. Če bomo uspešno oblikovali MSR ali menite, da bo cel svežen za 2020 uh, eh, prej pripravljen in bomo tako razrešili selitve, vprašanje selitve virov? Hvala. 20 sekund, odlično. Bi še kdo rad kaj vprašal? Zdaj je pravi trenutek za to, če ne, bomo dali besedo panelistom za odgovore. Nekaj več časa uh, vam bomo lahko dali, zdaj bomo pa začeli z, le, uh, z desne in šli proti levi. Izvolite, gospa Scott. Hvala, jaz se strinjam. Prej, ko bo MSR oblikovan, čim prej, že prihodne leto, prej se bomo lahko spopadli s svežnjo za 2030. Ne verjamem, da bo to zakonodajni postopek, ki bo trajal 11 mesecev, tako kot pri 2020. Verjetno bo trajalo dve leti. Če zračunete, bo pripravljeno do leta 2020. Čim prej, vsak način jeklarstvo eh, se sooča s podobnimi izzivi kot eh, električna energija. Eh, trg se spreminja, poslovni model se spreminja. Mi smo se odločili, da eh, je treba prehiteti spremembe in z njimi upraviti eh, z inovacijami. Gospod Forrester, verjetno bomo vsi podprli hitro ukrepanje, zauzeli se bomo vsi za to, da je treba čimprej opraviti z MSR. Morda se zdi, da prihaja hitro, ampak to uh, so lanske novice. Uh, analize, ki prihajajo, uh, se spreminjajo, ukrepati je treba. Pričakovati pa tudi spremembe, ki prihajajo in nove izzive, ki bodo morda še uh, bolj pomembne. Uh, in z njimi bo treba upraviti v svežnju za 2030. Torej upam, da bo zdaj nastal dodaten zagon in bomo pripravili MSR. Hvala. Gospod Anderson. Gospod Juncker je komisarju Arias Kanjete dejal, da mora čim prej uh, sprejeti uh, eh, MSR. To je pomembna rezerva, pomemben instrument. To je potreben korak na poti reformiranja ETS, ampak samo eden izmed njih. Evropske institucije morajo dati trgu dovolj jasnosti. To je pomembno za akterje na trgu, pa tudi za uh, našo kredibilnost. Čim prej treba sprejeti vse zakonske spremembe, ki so potrebne. Hvala. In še na koncu gospod Boček. Hvala. ETS je schema, s katero smo želeli doseči cilje glede zmanjšanja emisije naj, ob najmanjših stroških. Če ne bomo uvedli MSR, bo ETS postala draga schema, kar bi pomenilo precej radikalno spremembo v fundamentu te scheme. Energetsko intenzivna industrija ne trguje z emisijami. Mi uh, izdelujemo proizvode za svoje stranke. V nekaterih primerjih, v nekaterih sektorjih zelo uh, dramatično, so dodeljeni kuponi precej obsežnejši kot pa zahtevanji na žalost. Od vsega začetka, News Delbeke eh, se ga zagotovo spominja, smo zahtevali fleksibilni sistem za dodeljevanje kuponov. In to smo lahko pričakovali. In celo v krizi je prišlo do prekomerno ponudbe. Eh, in kadar pride do rasti, potem je ponudbe premalo in zato je cena oglika vse višja. Tu je zdaj treba najti ustrezno elastičnost pod eh, ob uštevanjem dejstva seveda, da so najbolj uspešni tisti, ki imajo na voljo, kar potrebujejo. Vedno je v bistvu na voljo dovolj kuponov, ki jih lahko brezplačno dodelimo. Če nekdo lahko si zmisli sistem, ki bi zagotovil tudi stabilnost eh, sistema oziroma trga, če bi našli nek model, ki bi lahko Eh, bil uporabljen tudi za celoten trg, za predplačno delovanje, potem bi bili na pravi poti. Hvala. Hvala, gospod Poček. Hvala vsem, gospodu Andersonu, gospe Scott, gospodu Bočeku in gospodu Forresteru za vaše prispevke. Eh, hvaležni smo vam za njih. Zdaj pa bom na koncu z veseljem spet uh, predal uh, besedo predsedujočemu gospodu Peletu. Uh, spoštovane goste, prosim, da se spet posedejo v prvo vrsto, uh, da uh, mesta tu zasede uh, gospod predsedujoči. Thanks very much, uh, Ian. Thanks uh, to the. To Hvala, Ian. Še zaključek zadnjih deset minut. Uh, Jos Delbeke se nam je pridružil, obljubil je, da bo prišel in je hvala. Vrnil se je z prvega uh, sestanka komisije, kako je bilo. Jozdel Beke je generalni direktor generalnega delegata za uh, uh, podnebne spremembe, predstavil bo stališče komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospod Beled. Uh, veliko veselje mi je, da sem lahko tu. Uh, zahvaljujem se vas za organizacijo te delavnice, ki je zelo pomembna za to, da bi bolje razumeli, kaj se dogaja. Slišal sem samo del, te razprave pa se mi zdi, da je bila zelo koristna. ETS mora postati bolj pomenljiv uh, mehanizem. Uh, Evropski svet je pred uh, dvema tednoma jasno podprl idejo, da je ETS ključni instrument za izvajanje podnebno-okoljske politike, da je še naprej relevanten za obdobje do leta 2030 in je povdaril, da je treba reformirati to schemo ETS zato, da bi lahko stabilizirali trg, tako kot to predlaga Evropska komisija. Ta razprava je torej izjemno aktualna. z veseljem bom vaše komentarje vključil v delo, v vsakodnevno delo. Jaz naj pa predstavim nekaj zaključkov. Ugotavljam, da se je razvila koristna razprava, ki eh, tudi dajo podporo osnovnemu pristopu komisije, ki ni diskrecijski, da je to sistem, ki temeli na pravilih in na osnovi ponudbe, ki torej ne intervenira eh, na trgu s preminjanjem cen, temveč spreminja druge parametre. Nekateri eh, so bolj ambiciozni, eh, drugi menijo, da bi morali biti nekoliko bolj brividni pri tem, a na vsak način jaz ocenjujem, da je predlog komisije nekje na zlati sredini. Tudi ocena učinka, ki smo jo Eh, opravili in objavili, to potrjuje. Kot ste rekli, je urnik za opravljanje zakonodajnega dela ključnega pomena, kot ste rekli. Ni eh, veliko vredno nadaljevati z vanjem instrumenta, ki ni več optimalen. Zato je treba ta mehanizem reformirati. Tržni akteri morajo zaupati v trg, zagotoviti je treba stabilnost trga z oglikom, treba je ustvariti signale za investitorje, ki bodo ugodni. Predsednik Juncker je v tem parlamentu napovedal 300 200 milijardni svežen investicij, ki bo kmalo predložen. In del investicij bo povezanih s temi področji, ki se navezujejo na to. Energetski sektor, transportni sektor. Torej, ta svežen mm, za investicije bo usmerjen torej, prav v te sektorje. Prej, ko bomo določili strezne rezerve, bolje bo. Komisija zdaj na podlagi eh, odločitev iz Evropskega sveta nadaljuje delo. Je pa prav, da eh, nam pustite čas, da pripravimo strezne pregledove. Res je, da je treba delo praviti čim prej so zakonodajalci, morajo čim prej opraviti vsak svojo nalogo. Potem bi rad nekaj povedal o selitvi virov CO2. Slišali smo argumente za in proti. Jaz pa naj posebej podarim tisto, kar pravi Evropski svet. V sklepih imamo en cel odstavek o tem, podarjeno pa je tudi, da bi lahko pravzaprav prišlo do tega, da te selitve po letu 2027 ne bo. Šefi držav in vlad so povedali, da bomo ohranili sistem prerasporeditve in razdelevanja, da je treba sistem sicer spremeniti, izboljšati in okrepiti, vendar pa bo sistem še naprej obstajal. In to je zelo pomembna značilnost celotnega eh, sistema in komisija bo seveda to zahtevo Evropskega sveta upoštevala pri predlogih za reformo ETS. Četrti zaključek se navezuje na povezljivost ETS z drugimi eh, politikami, naprimer eh, za energetsko učinkovitost ali obnovljive vire energije. Pogosto smo se pogovarjali o tem, kakšno vlogo imajo posamezni instrumenti. Rezerva za stabilnost trga bo odpravila potrebo po tej razpravi in to me veseli. Pogosto se je špekuliralo o tem, kakšne cilje si zastavljajo različni komisarji ali pa svet. Ta rezerva za stabilnost trga bo ustvarila sinergijo. To pa s tem, da bo trg temeljil na ponudbi in kadarkoli bo na trgu nastal presežek, bo treba z različnimi političnimi ukrepi za energetsko učinkovito sobljenje vir energije poskrbeti za odpravo tega presežka. In to je bistveno in prava izboljšava v primeravi s tistim, kar je zdaj uveljavi. In to bo zagotovilo tudi, da mnogi komentarji, ki smo jih pogosto slišali doslej, ne bodo več potrebni. Mnoge kritike. In še zadnji zaključek o uh, zgodnejši veljavi oziroma uh, zgodnejšem začetku. Komisija predlagala 2021, zagotovo se spominjate, da smo predlog uh, predložili takrat, ko je bila razprava o Black Loadingu zelo razgreta, ampak takrat smo zelo jasno povedali, če boste so zakonodajalca večinsko podprla zgodnejšo veljavnost, potem jo bomo tudi omogočili. Saj bi tako lahko tudi zagotovili tisto zanesljivost, ki jo tržni akteri potrebujejo, da bo trg bolj stabilen, da cene ne bodo rasle ali padale nekontrolirano. Eh, z veseljem bomo razmislili o zgodnejšem datumu. Pri prebiranju ocene učinka ste zagotovo opazili, da je komisija razmislila tudi o tem scenariju kot možnosti. Na koncu naj še enkrat podarim, da se mi zdi, da je bila ta razprava izjemno koristna. Vsi ključni elementi v širši razpravi so se pojavili tudi danes v tem pogovoru. Veselimo se že sodelovanja z zakonodajalcema. V svetu delo že poteka. Tudi v parlamentu. Eh, odbora Envi in ITRE že načrtujeta delo. Zagotovo bodo razprave koristne, poglobljene, morda pa že zdaj lahko začnete razmišljati o tistih kompromisih, s katerimi bi lahko že vnaprej preprečili eh, predolg trialog. Hitreje, ko bomo stvari Eh, opravili vsak pri sebi, hitreje se bo vse skupaj zgodilo. Novi komisar se bo kmalo srečal z vami eh, in v imenu komisije naj le še enkrat povdarim, da eh, se zauzemamo za to, da bi se pogajalski proces čim prej začel in tudi čim prej zaključil. Hvala lepa še enkrat in želim vam veliko uspeha pri nadaljem delu. Hvala lepa, Jos Delbeke. Prepričan sem, da se bomo kmalo spet srečali. Zdaj pa še nekaj zaključnih pripomb, spoštovani kolegi, dragi prijatelji. Vsi vemo, da je ETS treba reformirati. Kontinuirano mora trg delovati, ne sme biti trg, ne sme biti preveč volatilen, kot smo večkrat povdarili. Treba bo razrešiti še nekaj odprtih vprašanj. Najprej tu časovnica 2021 ali morda prej. E, kuponi, e, zapozneli kuponi so še, veda, še vedno zelo preče vprašanje. Potem je treba izboljšati schemo za urejanje selitve virov CO2. To je prav tako izjemno aktualno vprašanje Potem so tu pragovi, parametri MSR. Eh, glede tega še nismo dosegli konsenza, a posvetovanje se bo nadaljevalo v prihodnjih tednih in mesecih in veselimo se že tega dela. Upamo seveda, da bomo na koncu lahko našli uravnotežene kompromisne rešitve. Na koncu pa še nekaj o. Uh, urniku dela v parlamentu. Najprej si bomo uh, organizirali izmenjavo mnenja v odboru ENVI. 3. decembra rok za eh, predloge sprememb je 11. december. Kolegi v odboru ITRE bodo uh, eh, 17. novembra že obravnavali uh, ta paket, 21. januarja bodo glasovali, v odboru Envi bomo glasovali 23. ali 24. februarja. Še enkrat vsem prisrčna hvala uh, za odeležbo. Še posebej bi se rad zahvalil uh, prijateljem uh, eh, z italijanskega stalnega predstavništva, s katerimi smo tesno sodelovali v preteklih tednih in bomo z njimi sodelovali tudi v njih slednjih tednih. V času italijanskega predsedovanja je svet uh, napravil velik korak naprej. Hvala za to. Latvija bo prevzela uh, vajeti januarja in upam, da bomo reformo lahko zaključili v času latvijskega predsedovanja. Hvala lepa vsem gostom, vsem govornikom, vsem panelistom. Hvala lepa Matjasu Groteju in Ianu Dankanu za to, da sta uh, vodila panela hvala uh, oddelku za politiko Evropskega parlamenta, hvala sekretarjatu za vso pomoč pri organizaciji te uh, delavnice in najlepša hvala tudi tolmačem, ki so nam pomagali. Hvala lepa, upam, da se kmalo spet srečamo. Uh, prijeten večer vam želim. Nasvidenje.